Eh, obravnavo in eh, jutri 21. januarja. Zapisnik pa bo predložen v odobritev na začetku naslednje delne seje. Če eh, se strinjate, bo to posredovana vsem tistim, ki jih to zadeva postopkovno vprašanje gospoda Strdija. Hvala predsedujoči. Eh, ravno kar smo imeli dve poimenski glasovanji, danes do povdne smo imeli samo dve taki glasovanji. V skladno s pravili parlamenta je potrebno glasovati več kot 50 odstotkov časa, eh, zato da eh, dobiš polno dnevno plačilo. Ali je temu tako? ali je to ta situacija, je to pravilno, res je, prisotni morate biti 50 eh, odstotkov potrebnega časa. S tem zaključujemo zasedanje. Dragi kolegice in kolegi, eh, želim vam prijetno popovdne in srečno pot nazaj domov. Hvala lepa, nasvidenje.